delo. Evropski parlament ima seveda v tem oziru zelo pomembno vlogo. Hvala. Hvala, gospod eh, komisar. Hvala tudi za vaš neutrudni angažma na področju sosedske politike. Eh, in sicer sem dobila uh, dva predloga za resolucijo o vzhodni razsežnosti in o južni razsežnosti sosedske politike eh, in glasovanje o teh dveh resolucijah bo eh, jutri ob 12. Eh, naslednja točka dnevnega reda, spoštovane kolegice in kolege, izjava komisije o uporabi spolnega nasilja v spopadih v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. In uh, besedo uh, Eh, dajem znova komisiji in v imenu komisije komisarju Fileju. Uh, Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Zelo močno moramo zvračati vsakršno nasilje proti ženskam, od groženja do spolnega nasilja. To so grozoviti zločini, ki se pogosto izvajajo nad ranljivimi ljudmi, ki se ne morejo braniti. Žal je dejstvo, da mnoge države sveta, ne samo v Severni Afriki in na Bližnem vzhodu, še vedno nima pravega okvira za zaščito žensk in deklet pred nasiljem. nič ne spodbuja poročanje, prijavljanje to vrstnih napadov in ni veliko ukrepov za kaznovanje storilcev. Ženske morajo še vedno trpeti zaradi diskriminatornih zakonov in kulturne neenakosti. V Egiptu je oblikovan nacionalni odbor za pisanje nove ustave, sestavljen samo iz moških in tudi novi kabinet ima samo eno žensko ministrico. To ni sprejemljivo. Če si pogledamo, kako bogumno eh, so delovale ženske v Tuniziji in Egiptu v zadnjih eh, dogodkih. Če bomo polovico ljudi izključili iz političnih in institucionalnih reform, te ne bodo uspešne. Če upoštevamo to, obsojamo vse več poročil o hudih kršitvah človekovih pravic, eh, vključno z posilstvi, spolnimi napadi in ponižanja ženskih aktivistk Evropske unije se zauzema za ukrepitev vloge žensk v političnem, civilnem, socialnem, ekonomskem in kulturnem življenju ter boju proti diskriminaciji in nekaznovanju. Zato je ena od eh, smernic za varstvo človekovih pravic tudi spodbujanje enakosti med spoloma in boj proti diskriminaciji je žensk. V barcelonski deklaraciji iz leta 1995, ki je vzpostavila evo-mediteransko partnerstvo, specifično podpira to zavezo Evropske regije. Enakost med spoloma je ena od prioritet petletnega načrta, za katerega so se dogovorili šefi vlad na barcelonskem vrhu leta 2005 ob deseti obletnici euromediteranskega partnerstva. Če spogledamo te zaveze, je Euromediteranska ministerska konferenca za krepitev vloge žensk v družbi, ki je bila novembra 2006 v Istanbulu, začela inovativni in pionirski proces na tem področju. Ministri, vključno s tistimi iz Alžira, Jordanije, Libanona, Maroka, okupiranih palestinskih ozemlji Sirije in Tunizije, so se dogovorili za celovit pristop, ki temelji na naslednjih medsebojno povezanih prioritetah. Prvič, ženske politične in civilne pravice, drugič, socialne in ekonomske pravice žensk in trajnostni razvoj ter pravice ženske v kulturnem življenju in vloga, njihova vloga v komunikacijah v množičnih medijih. Od leta 2006, ko je bila konferenca, poteka delo na skupnem okvirju aktivnosti za pripravo mehanizma za spremljanje in poročanje, kar pripravlja Evropska komisija. Partnerji Unije za sredozemlje so ponovno poudarili svoje prizadevanja na drugi ministerski konferenci v Marakešu novembra leta 2009. Civilna družba je bila popolno vključena v te razprave. Povečevanje ozaveščenosti in nevidnosti tega procesa je en največjih izzivov, kar so priznali vsi udeleženci v procesu. Poleg regionalnega okvira Evropska unija vodi bilateralni dialog, ključno z pozo odbori, ki se ukvarjajo z vprašanji enakosti med spoloma, kar je tudi ena od, eden od načinov za soočanje s temi zadevami. Naj zaključim, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, s tem, da Evropska unija ne bo tolerirala nasilje nad eh, ženskami in bo uporabila vsa sredstva, da to prepreči. Hvala lepa. Hrvatski dan, kaj komisar. Prisrčna hvala, gospod komisar. Sedaj pa so na vrsti govorniki v imenu poslanskih skupin za poslansko skupino Evropske ljudske stranke, gospa Edith eh, Bauer. Hvala, eh, hvala lepa. lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Resnično podpiram prizadevanje Evropske komisije za boj proti nasilju nad ženskami, ki se uporablja kot eh, vojaško orožje in se uporablja tudi sistematično v oboroženih spopadih v različne namene in z različnimi načini politični, teror, posilstvo, spolni napadi ali kaj podobnega. Nasilje nad ženskami v vojaških spopadih je temelji na tem, da se ženska obravnaje kot lastnina, ker ženske v mnogih kulturah eh, predstavljajo posrednice med kulturami in civilizacijami, se nasilje nad ženskami uporablja kot orožje za poniževanje same družbe. Mednarodno kazensko sodišče to nasilje opredeljuje kot zločin nad človeštvom in kot vojaški zločin, vojni zločin. Vojni zločini so tudi prisilne nosečnosti, posilstva in tako naprej, skladov z Ženevsko konvencijo. Večinoma tisti, ki, veliko krat tisti, ki so zagrešili to vrstno dejanje, niso kaznovani in nasilje nad ženskami se sprejema kot neizogibni del vojne. Vse prevečkrat s tem dajemo amnestijo storilcem teh dejanj. Čas je da obsodimo te nečloveške prakse, kjerkoli na svetu naše sporočilo, da ne smora biti, da storilci to vrstnih vojnih zločinov ne morejo ostati nekaznovani. Predsedujoča, hvala, presegli ste vaš čas za govor. Sedaj pa gospa uh, Gomez, uh, poslanska skupina SND. Hvala lepa nasprotju z poročili, ki smo jih slišali iz Libije, kjer vidimo samo moške na fronti. So bile slike iz Bengazija, Tahirskega trga, demonstracije iz Maroka, Sirije, Bahrajna, polne žensk, ki so se v prvi liniji borile za demokracijo in pravice mlade. Ženske igrajo pomembno vlogo v teh eh, uporih v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. V teh patriarhalnih družbah eh, ženske in mladi igrajo pomembno vlogo pri tem, kako se bodo te države razvijale v prihodnosti. Zato moramo te ženske podpriti. Ženske, ki so se pridružile protestom v arabski pomladi. Prav tako moramo podpreti nevladne organizacije in finančno organizacijsko podpreti ženske in jim pomagati pri pridruževanju nevladnim organizacijam, pa tudi političnim strankam in podobno. Zelo pomembno je tudi, da Evropska unija mobilizira mm, vse, kar lahko na najvišji ravni, da se bori in kaznuje storilce nespolnih zločinov. Tudi mm, preizkusi deviškosti so nekaj, kar je treba obsoditi. Tudi Eh, spolno no, nasilje v Libiji, kajti to vrstni zločini so popolnoma nespremljivi in eh, zato potrebujemo neodvisne preiskave teh eh, zločinov, tako da se to ne bo dogajalo. Presrečna hvala za poslansko skupino Alde, gospa Parvanova, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod in gospodje. Alde je predlagal to razpravo, ker smo želeli izraziti našo zaskrbljenost zaradi situacije žensk v Severni Afriki in Bližnjem shodu, povezano z političnimi spremembami. V zadnjih tednih smo bili priča hudih kršitvah, hudim kršitvam človekovih pravic, sploh nad ženskami. Ne bom se spuščala v podrobnosti posameznih primerov. Naj samo omenim dva simbolič, dve simbolični situaciji, ki nas morajo takoj prisuniti, jih moramo obsoditi. Libijska ženska je bila posiljena, skupinsko posiljena strani vojakov in so jo tudi zaprli in več eh, ur zasliševali v Egiptu. Smo imeli veliko ženskih eh, demonstrank, ki so trdile, da so bile podvržene testom eh, deviškosti in da so bile tudi posiljene, če tega tiste niso pozitivno prestale. Posilstvo se še vedno uporablja kot orože za teroriziranje civilnega prebivalstva. Nesprejemljivo bi bilo, če se ne bi oprli proti to vrstnim grozljivim zločinom nad ženskami. Zato moramo obsoditi spolne napade in vse druge oblike nasilja nad ženskami, eh, pri eh, zadnjih dogodkih eh, v Severni Afriki in Bližnjem vzhodu. Uporabiti moramo vse možne politične instrumente, da bi zagotovili, da po tranziciji v teh eh, državah, da bodo te države spoštovale pravice ženske. Včeraj smo imeli poročilo o novem okviru za boj proti nasilju nad ženskami. Neizprejemljivo bi bilo, če bi imeli dvojne standarde, ko gre za naše politično delovanje znotraj in zunaj Evropske unije pravice žensk morajo biti vključene v evropsko sosedsko politiko in njene programe ter projekte. Moramo pa vzpostaviti pravice žensk posod. Hvala lepa za zelene, gospa Lohbihler, za eno minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, izsiljeni tisti diviškosti, ki jih izvaja <clears throat> Eh, egipčanska vojska zoper ženske, ki so protestirale in podobna dejanja v Libiji, eh, so grozljive stvari, ki so pobuda za današnjo resolucijo. Ne moremo izključiti tega, da bo prišlo še do več spolnega eh, nasilja v konfliktnih žariščih Severne Afrike in na Bližnem vzhodu. V Evropskem parlamentu smo se novembra zavzeli za to, da države EU e situacijo žensk v vojnah in oboroženih eh, konfliktih eh, končno vzamejo resno. Eh, predstavnica za zvonanjo politiko Eštonova je poročala o napredku. Ali obstaja izboljšan mednarodni okvir v ta namen? Poleg tega je bilo sprejetih več akcijskih načrtov, izmenjava najboljših praks je zelo pomembna. EU e je poskrbela za ukrepe, med drugim na medicinskem področju. Danih je bilo na voljo 300 um, eh, tisoč eh, oziroma um, eh, 200 milijonov. Prav tako so predvidene lokalne strategije na konfliktnih conah, velik pomen je izobraževanje osebja. Zato se zdi nujno potrebno, uh, da se vse te izkušnje eh, uporabijo eh, tudi pri eh, izvajanju ehm, ustreznih paktov s temi državami in podpis oziroma podpora parlamenta je zagotovljena. Hvala za GUE NGL, gospa Figueredo, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Vemo, da so ženske aktivno vključene v tih uporih in se borijo za pravi, svoje pravice in za demokracijo tudi na Bližnjem shodu. Prav tako pa se zavedamo tudi, da posilstvo in eh, spolno suženstvo, torej zločini proti človečnosti, niso nekaj, kar bi bilo redko, ampak so široko razširjeni tudi v Kongu, Egiptu, Libiji, Tuniziji in v vseh drugih državah, v katerih potekajo vojaški spopadi ali revolucije. Zato moramo jasno in glasno pozvati k kaznovanju tovrstnih zločinov v Severni Afriki in drugod. Boriti se moramo za pregon in kaznovanje zločinov storilcev to vrstnih eh, dejanj v vojnih spopadih in na revolucijah, tako da lahko te družbe postane bolj demokratične in se lahko ženske vključijo v civilno politično življenje. Nujno potrebno se boriti proti tem zločinom. Äh, äh, Seveda dajem besedo gospe Boskort za minuto in pol. Eh, hvala, gospod predsedojoč. Revolucija v Severni Afriki na Bližnem vzhodu ponuja možnosti. Eh, gre za vzpostavitev demokracije v Tuniziji in Egiptu in to se lahko sedaj začne. Na eh, cestah Kajra, Tunisa in Bengazija so ženske bile pomemben del revolucije, vendar pa to seveda skriva v sebi ne samo možnosti, pač pa tudi nevarnosti posilstvo mlade ženske je dejansko streznilo javnost, vendar pa to prav gotovo niso bila edina poročila o posilstvih. Seksualno nasilje se uporablja kot sredstvo za zatiranje žensk. V Kajru, naprimer, so bile ženske zlorabljene strani vojakov. Eh, v Libiji je bilo prav tako uporabljeno nasilje zopr ženske kot eh, orožje v obdobju, ko ni zakonov, ni nikakršne eh, kontrole. To pomeni, ženske so popolnoma izpostavljene in tega ne smemo dopustiti, predsedujoča. Eh, to so dejansko kazniva dejanja, ki jih je potrebno raziskati in tudi ustrezno sankcionirati. Ne smemo si zatiskati oči, še enkrat ponavljam, da je potrebno te ženske zaščititi, Eh, in eh, vloga žensk pri obnovi družbe je izjemno pomembna, tega ne gre pozabiti. Mm, eh, pravice žensk je treba uzakoniti, ženske morajo najti svoje mesto v odborih, v parlamentih, v vladah. Tudi izobraževanje je seveda zelo pomembno za ženske in tudi ustrezne prakse in ženske kreposti neodvisnost ženske seveda pomembna, prav tako tudi podjetništvo eh, z uporabo mikrokreditov. Hvala, Kristina Ojulan, za eno minuto. Uh, Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Spolni napadi na ženske v posameznih primerih tudi na moške v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu so zaskrbljujoči in proti temu se morali boriti organi v regiji tako nove demokratične cilje, kot eh, tudi obstoječi režimi. Eh, visoko predstavnico Ešnova pozivam, da obsodi situacijo eh, na področju obstoječi režimi. Eh, spolnega nasilja nad ženskami in da pripravijo strezno delegacijo ter poskrbi za to, da bodo režimi kaznovali zločince in upoštevali ter spoštovali človekove pravice tako moških kot žensk. Spolno nasilje je najhujša oblika eh, orožja, kar bi morali kaznovati zelo strogo. Hvala lepa. Presrčna hvala. Sedaj pa še postopek HDI in sicer dva govornika, gospod Kelin, gospod Zaporska. Gospod Kelin, na minuto. Hvala lepa. Pred dvemi meseci smo govorili o nasilju proti ženskam v Evropi. Takrat smo slišali, da 25 žensk trpi zaradi nasilja nad njimi v Evropi, zdaj pa govorimo o spolnem nasilju nad ženskami v konfliktnih območjih v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Tega ne moremo sprejemati. Zelo pomembno je, da storimo nekaj, da to preprečimo. Spodbujati moramo mir in poskrbeti za pravice žensk v sodbo v Afriki kar je težko v času vojn. Strinjam se z komisarjem, da moramo povdarjati in opozarjati na te zadeve in storilce kaznovati. In to s tem bomo mogoče prispevali k spremembi eh, načina in odpravili to gabno prakso. Hvala lepa, gospod Zaborska. Danke, Hvala, predsedujoča. Gospod komisar spolno nasilje nad ženskami. Ni samo kršitev človekovih pravic, pravi žensk ali moških, odvisno kdo je tarča nasilja. Gre za teptanje dostojanstva vsake osebe, moške ali ženske. To velja za vse države v Afriki, Libiji, Maroku, Egiptu, Kongo ali kjerkoli, pa tudi drugot po svetu. Vojaške spopadov ne moremo imati kot olajševalnih okoliščin za izvajanje nasilja nad ženskami, posiljevanja žensk. Zdaj se dogaja isto tudi moškim. Morali bi narediti nekaj proti temu, komisija bi morala začeti spremljati spoštovanje človekovih pravic po svetu in oblikovati nekatere instrumente za izvajanje ustreznega nadzora nad spoštovanjem človekovih pravic. Sedaj pa dajem besedo eh, komisarju Filiju za komisijo. Prosim, gospod komisar. Uh, Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Vprašanje in specifični primeri, na kateri nas je opozoril Evropski parlament danes, so resnično resni in so črni madež, eh, ki visi nad eh, dogajanji v Severni Afriki in Bližnem shodu v teh eh, tednih in dneh. Zapisal sem si vaše predloge in vaše komentarje. Kot rečeno, ima Evropska unija veliko instrumentov na voljo in bo storila vse, da zagotovi večjo odeležitev žensk v civilnem in političnem življenju brez eh, grožen, ustrahovanja in nasilja. Opozoril bi vas tudi na nekaj pozitivnih eh, dogodkov, kot je vzpostavitev v svetu zalivskih držav, odbor za pravico eh, žensk, naša podpora mednarodnim organizacijam, eh, tudi Združenim narodom in eh, nevladnim organizacijam, bo ključnega pomena za podpiranje spremembe, ki se bodo dogajale od znotraj. To tudi kaže, zakaj je naša politika dialoga in odeležbe tako pomembna in se mora nadaljevati tudi za našimi novimi partnerji. Hvala lepa. Herr komisar. Prisrčno hvala, gospod komisar. Eh, pet predlogov resolucije je bilo vloženih strani petih različnih poslanskih skupin, strani zelenih, eh, eh, SD,